Drage kolegice in kolegi, dobro jutro. Naj pozdravim gospoda Žeruna Dajsenbluma. Danes v odboru Ekon ne sedi kot predsedujoči svetu, temveč kot predsedujoči Ekofinu. Danes nam bo predstavil rezultate nizozemskega predsedovanja na področju, ki ga pokriva naš odbor Ekon. Hvala gospodu Dajselblomu za sodelovanje. V času vašega predsedovanja je bilo sodelovanje odlično. Delali smo naprimer na Uniji kapitalskih trgov, na EOR-u, pozitivne rezultate pričakujemo v prihodnjih mesecih in dnevih. Jutri nas čaka pomemben sestanek v zvezi z IORPom, potem obdavčenje. Pozdravljamo ambicioznost nizozemskega predsedstva, kar zadeva davčno področje. Mi kot parlamenci seveda želimo da bi svet bolj resno jemal tudi samo posvetovanje s parlamentom, tudi pri svežnju o boju proti izogibanju plačila davkov smo sprejeli nedavno odločno ambiciozno besedilo, za katerega upamo, da ga boste upoštevali. In da bo to služilo tudi kot podlaga za nadaljne korake. Pri današnjem dialogu veljajo običajna pravila. Najprej bo gospod Seblom podal desetminutni uvod, potem sledi jo vprašanje in odgovori. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani. Veliko veselje mi je, da sem ponovno lahko v Evropskem parlamentu pred odborom Ekon, da si izmenjamo mnenja, da vam predstavim tudi delo Ekofina. No, za enkrat je morda še nekoliko preuranjeno govoriti o tem, glede na to, da nas v petek čaka še en Ekofin. Dnevni red je precej ambiciozen. Tudi na začetku predsedovanja smo predstavili zelo ambiciozno agendo. V zadnjih mesecih smo delali v okoliščinah, ki so bolj spodbudne, gospodarstvo se počasi oživlja, ampak verjetno veste, da potrebujemo rast, ki bo bolj samozdržna, da se ne bomo več toliko zanašali na cenovno politiko pri energentih in na monetarno politiko. odpornost gospodarstev znotraj evroobmočja in znotraj Evropske unije nasploh je tista, ki naj bi spodbujala to rast. Naj še enkrat podarim, kako pomembno je politično usklajevanje, zato da spodbudimo strukturne reforme, da izboljšamo naložbe in samo naložbeno ozračje. Zagotoviti moramo odgovorno, trdno davčno politiko, potrebujemo tudi ustrezne davčne politike zato da znižamo stopne brezposobnosti, ki so še vedno previsoke. Poleg tega imamo pravka še s kar nekaj posledicami krize. Naj nakratko predstavim delo, ki smo ga upravljali v zadnjem obdobju. Delali smo na večjem številu zakonodajnih predlogov. Najprej poročilo petih predsednikov. S tem v zvezi smo delali predvsem na krepitvi in dokončanju bančne unije. V petek bo ECOFIN tudi razpravljal o tem. Pri bančni uniji ugotavljam, da smo veliko že dosegli. Prvi stebr, enotni nadzorni mehanizem že deluje, to je ključni akter v bančni uniji. Drugi stebr je enotni mehanizem za reševanje, ta je operativen od 1. januarja letos prvi prispevki so se že iztekli v sklad, potem pa še prenos direktive o schemi jamstev za depozite. Države bi morale to direktivo kmalo se tudi prenesti. Če si pogledamo bančno unijo, nas čaka še kar nekaj dela, zlasti kar zadeva tretji stebr, da bi se bolje lotili teh vprašanj, smo januarja oblikovali ad hoc delovno skupino. Komisija je predlagala, da se oblikuje skupina za zmanjševanje tveganj in za zagotavljanje enakopravnih pogojev delovanja v bančnem sektorju. Ta skupina se ukvarja tudi za direktivo o sistemu jamstv za depozite. Potem je tu še zmanjševanje tveganja, deljenje tveganja, to sta dve pobudi, ki ju usporedno obravnavamo. V zadnjih mesecih smo si izmenjali mnenja, kar nam je tudi omogočilo, da sedaj bolje razumemo tehnične posebnosti, pa tudi druge specifične lastnosti pri teh dveh tematikah. Mi si želimo doseči dogovor v prihodnjih letih na ravni. Ekofina prav tako v petek za prihodnja leta. V prihodnih letih se bomo ukvarjali tako z zmanjševanjem tveganja, kot tudi z deljenjem tveganja. Najti moramo ustrezno ravnotežje med posameznimi interesi držav članic. Bančna unija je zgolj en del finančne unije, ki se omenja v poročilu petih predsednikov. Drugi pomembni vidik je unija kapitalskih trgov. Naj povem, da pričakujem potrditev strani ECOFINA. Ta uredba je namreč ključnega pomena za unijo kapitalskih trgov, potem pa se že veselimo trialoga tudi s parlamentom. Trdo smo delali za to, da bi se zaključila pogajanja med so zakonodajalci o predlogu direktive o institucijah za poklicne pokajnine, torej IORP. To ste že sami omenili, predsednik. Naslednji, upam, da tudi zadnji trialog bo potekal jutri zvečer. Zdi se mi, da smo že zelo blizu uspešnega zaključka tega dosjaja. Potem je tu še vprašanje listninjanja, tudi to je pomemben stebr znotraj unije kapitalskih trgov. Svet se je že dogovoril o pogajalskem mandatu v lanskem letu. Upam, da bo parlament k malu zaključil svoj pregled teh predlogov, zato da se lahko lotimo trialogov. Naj se dotaknem še nekaterih nefinančnih tematik, ki se prav tako nanašajo na dokončanje monetarne unije, vzpostavitev nacionalnih odborov za konkurenčnost Verjetno veste, da sem sam zagovornik teh odborov tudi na podlagi pozitivnih izkušenj, ki jih imamo sami na nizozemskem s tovrstnimi instituti. Pričakujem, da bomo dosegli dogovor o osnutku priporočil na ravni ECOFINA ta teden. Na produktivnostni razvoj se bomo osredotočili v okviru teh odborov, ne zgolj na stroškovno konkurenčnost. Na ECOFINU bomo poštevali tudi posebne lastnosti nacionalnih sistemov določanja plač, spoštovali bomo tudi vse zakonodajne omejitve. Ti nacionalni odbori za konkurenčnost niso edini novi instrument, kjer smo dosegli napredek za zagotavljanje trdnih politik. Dogovorili smo se tudi o mandatu za SRSP. Pri tem smo poštevali izkušnje, ki so jih države članice pridobile v zadnjih letih na tem področju. Mi želimo razširiti možnosti za ponujanje tehnične pomoči državam članicam v prihodnjih letih. Želimo okrepiti konkurenčnost, rasti in zaposlovanje. Veselimo se tudi stališča Evropskega parlamenta, zato da lahko na vsem skupaj začnemo delati skupaj. Poleg tega si želimo potrditi tudi splošni pristop sveta o skladih denarnih trgov. Jutri upam, da bomo to potrdili. Parlament nas nekoliko prehiteva na tem področju. Vem, da čakate tudi na nas. Upam, da se bo jutri zadeva potrdila, zato da se lahko začnemo naprej pogajati. Slejko prej pa naj bi na ravni sveta sprejeli tudi direktivo s tem v zvezi. Kaj nas še čaka na dnevnem redu? Komisija je na našo zahtevo predstavila akcijski načrt o financiranju terorizma in pranju denarja. Na ekofinu v petek bomo govorili tudi o tem, kaj se dogaja s tema dosejema. Predvsej še napredek je bil dosežen, zlasti kar zadeva izvajanje obstoječih zakonodajnih aktov. še vprašanje obdavčenja ob koncu. Prejšnji mesec nam je uspelo sprejeti revidirano direktivo o samodejnem izmenjevanju informacij DAC 4. To je ena od prednostnih nalog Evropske unije na tem področju. Upam, da bomo prihodni teden lahko dosegli tudi dogovor o direktivi ETAT, ki se nanaša na boj proti izogibanju plačevanja davkov. Kar zadeva nezakonodajni del tega svežnja o boju proti zogibanju plačevanja davkov, prejšnji teden smo sprejeli sklep svetov. Sveta zahtevali smo, da se oblikuje črni seznam držav, katerih organi ne sodelujejo z nami na tem področju. Znate, napredek smo dosegli tudi na področju DDV-ja. Glede DDV-ja, ki se obračunava pri kuponih. O tem se pogajamo že leta 2012, smo dosegli dogovor. Politične smernice smo opredelili tudi za nujne ter srednjeročne ukrepe za boj proti goljufijam z področja DDV-ja in zato, da odpravimo vrzeli na področju DDV-ja. Predsednik, mislim, da lahko S tem zaključim zaenkrat. Trdo smo delali na tem področju. Veselimo se že naslednjih priložnosti, ko bomo tekom prihodnjih predsedstv skupaj s parlamentom delali na teh vprašanjih. Hvala lepa. Resnično ste trdo delali pri številnih vprašanjih. To pozdravljamo. Zadeva sicer še ni formalizirana, ampak pri skladih denarnih trgov čakamo, da boste sprejeli splošni pristop. Mi kot parlament smo že upravili predsej dela. Tudi nacionalni odbori za konkurenčnost so dober predlog, kot si omenil, bo delo bolj usmerjeno v razvojno produktivnost, ne več toliko na stroškovno konkurenčnost. Bančna unija pa je prav tako projekt, ki bi ga morali zaključiti verjetno še ta teden. Sedaj začenjamo s krogom vprašanj in odgovorov. Najprej kolegica Delange. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda je naša kalvinistična narava tista, ki nas podbuja tudi predsedojočega ekofinu k temu, da sicer pove, da smo trdo delali, ampak da se veselimo tega, da bomo delali še bolj trdo. Mislim, da je nizozemsko predsedstvo doseglo veliko na tem področju. Veseli smo, da ste danes z nami kot predsedujoči v okviru nizozemskega predsedstva. Vas bomo pa z veseljem še pozdravili v prihodnje kot predsedujočega Ekofina. Nekaj me zanima v zvezi s paktom o rasti in stabilnosti. Mediji so namreč poročali o nekaterih vaših izjavah, ste vi v stiku s komisijo s tem v zvezi? Kakšen je bil odziv komisije? Zakaj je za vas to tako pomembno vprašanje? Dobro bi bilo, če bi vedeli več o tem. Mi se strinjamo z analizo, da bi osnova ostala takšna, kot je, tista osnova, na kateri delamo. Na ekofinu boste v petek govorili tudi o Edisu, torej o evropskem sistemu jamstv za depozite. Mislim, da ste dobro zajeli raznolika stališča v parlamentu, povezali ste med seboj tudi določena vprašanja, ki so nekatera bolj druga, manj relevantna za Edis. Rekli ste, da v petek pričakujete, da boste dosegli dogovor o tem, kako nadaljevati z delom v prihodnih letih. To je neke vrste načrt, časovnica, ki veljata za zmanjševanje tveganja in za deljenje tveganja. Oba dosjeja naj bi vodili usporedno, približno enako hitro. Lahko poveste kaj več o tem. Omenili ste tudi BRD in DGSD. Tri države članice zaenkrat tega še ne izvajajo. Lahko poveste, kdaj pričakujete, da bodo države to storile. Če želimo storiti korak naprej pri Edisu, potrebujemo osnovo. Glede teh dveh agent, ki ju vodite usporedno, me zanima, kako lahko poskrbite za to, da se pri zmanjševanju tveganja ne bodo pojavljali zaostanki, kajti če se bodo, mi pri Edisu ne moremo storiti koraka naprej. Želimo si, da bi ohranjali ravnoteže, da bi se zadeve približno enako hitro premikale naprej. V lanskem letu se mi zdi, da smo bili dole, dokaj uspešni pri zagotavljanju enake hitrosti. Sem zaključila. Hvala lepa. Prva tematika se nanaša na verodostojnost pakta in na vlogo komisije zelo ekspliciten sem bil, ker me zadeve skrbijo. Če sklenemo dogovor, je zelo pomembno, da se vsi tega dogovora držimo. Res je, da obstaja fleksibilnost, vse lepo in prav, tudi sam sem se zauzemal za fleksibilnost pri strukturnih reformah, tako da sem sam popolnoma zadovoljen s fleksibilnostjo. Ampak uloga komisije je tu ključnega pomena. Če države članice menijo, da so odločitve komisije težko razumljive in težko predvidljive ter da niso objektivne in da razlikujejo med velikimi in majhnimi državami članicami, je to zelo zaskrbljujoče. Na sejah Evroskupine zaznam takšno vzdušje. Ministre zadeve nekoliko skrbijo, zato mora komisija razumeti, da je pakt v njenih rokah. Komisija je varuh paktov, Če imajo ljudje občutek, da prihaja do drugačne obravnave v različnih situacijah in drugačne obravnave med posameznimi državami, potem se mi zdi, da bi se res bolje morali držati tistega, o čemer smo se dogovorili. To sem povedal tako komisiji kot tudi komisarjem, vedo, kakšne pomisleke imam. Seveda se strinjajo s tem, da komisija igra pomembno vlogo in da mora biti pri svojem delu objektivna. Na splošno gledano se torej strinjamo, ampak vsakič, kadar me bo kaj zaskrbelo, bom to zaskrbljenost tudi izrazil. Marijo Dragi to namreč imenuje sidrišče zaupanja. Tu ne gre zgolj za zaupanje zunanjega sveta in finančnih trgov v evromoče, gre tudi za zaupanje med nami, tako da moramo biti resnično previdni in se držati tega, o čemer smo se dogovorili. To moramo imati resno. Glede Edisa, to, o čemer govorimo, je dejansko načrt. Tudi mi uporabljamo ta termin. Do leta 2024 bo bančna unija, po mojem, dokončana. Mehanizem za reševanje bo začel polno delovati, strinjali smo se, da potrebujemo backstop, potem evropska schema za jamstvo depozitov, EDIS je prav tako del tega. Seveda pa se moramo o tem še pogajati in doseči dogovor, kako naj pridemo do teh ciljev v letu 2024. Veliko dela nas še čaka zadeve so med seboj povezane, delati moramo na obeh plateh agende določenih slabih dediščin v bankah, se moramo znebiti, zmanjšati je treba tveganja v bankah. Istočasno pa bi morali poskrbeti za večjo integracijo finančne regulative, pa tudi schem z področja zavarovanj bolj podrobno o sami zasnovi ne moram govoriti, kajti na tem še delamo. Sem pa prepričan, da lahko te cilje dosežemo. Načrt za prihodnja leta torej imamo, ampak čaka nas ogromno dela. Tudi vi se zavedate, kako naporna so ta pogajanja, kakšni so vsi ti različni interesi. To so vse zelo relevantne tematike. Obe agendi bomo med seboj povezali, dos, poskušali bomo doseči napredek na obeh straneh in sicer do tega pomembnega datuma 2024. Hvala lepa. Bermož. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dijsselblum. Način, kako izpostavljate vlogo komisije pri izvajanju pakta stabilnosti nekako daje misliti, da bi komisija naj delovala arbitrarno pri izvajanju pravil. Če želimo, da vlada zaupanje, kar si tudi vi želite, morate biti bolj jasni, ali vi menite, da komisija ni pravilno izvajala pravil. Drugo vprašanje. Omenili ste National Competitiveness Board, ta nacionalni odbor o konkurenčnosti je trenutno predmet obravnave v svetu. Se vam zdi normalno, da parlamenta ne vključite v te razprave, čeprav bo to eden od pomembnih stebrov za gospodarsko upravljanje. Glede Edisa ste odgovorili tudi kolegici Ester Delange. Včeraj je Daniel Nui rekel, da je ta zakonodajni del zelo pomemben, če želimo zagotoviti stabilnost finančnih trgov in tudi ravnotežje na trgih. Vas ni nič strah, da bo ta načrt, ki ste ga predstavili, deloval prepočasi, da nam ne bo omogočil, da vzpostavimo zaupanje v bančno unijo. Obstaja tveganje, da bo nedokončanje bančne unije ošibilo vse tisto, kar smo do sedaj že storili v prvih dveh stebrih. Eh, Hvala, gospa Beres. Ali komisija dosledno in pravilno izvaja pravila? Če jih ne, se ECOFIN ne bi smel strinjati. Tako pač delujemo. So se pa pojavili določeni pomisleki glede zadnjih odločitev v zvezi s CSR za Španijo in Portugalsko. Namreč tudi v postopkih EDP je bilo moč opaziti določen razkorak. O tem se bomo pogovarjali tudi na ravni ECOFINA, tudi predsednik komisije je rekel, da bi Francijo morali obravnavati drugače, navedel tudi razloge. ni to moje prepričanje. Predsednik komisije je rekel, da si Francija očitno zasluži drugačno obravnavo, ker je pač Francija. Sam skušam razumeti to vrstne komentarje. Pa tudi številne druge države članice so skušale razumeti, kaj to pomeni. To je zgolj en element, ki poraja pomisleke pri državah članicah, ki menijo, da manjše države niso deležne enake obravnave. Tako da pravim zgolj, da naj bo komisija previdna, da je varuhinja pakta in da mora poskrbeti za to, da bomo delovali skupaj v vzdušju zaupanja. Glede odborov za konkurenčnost in kakšna naj bi bila uloga parlamenta, verjetno bi moral biti bolj pozoren na to vprašanje, vendar se mi zdi, da smo se o tem že pogovarjali. ali parlament nima nobene vloge v tem predlogu, nažalost. No, se bom pozanimal, ne vem, nobenega razloga ne vidim, zakaj parlament ne bi smel igrati kakšne vloge, ampak morda obstaja kakšen pravni razlog za to. Glede bančne unije pravite, da je časovnica prepočasna, morda imate prav, ampak po mojem mnenju je bilo prav, da smo si vzeli več časa tudi za mehanizem za reševanje. Namreč, kaj se zgodi z večjimi bankami, ali lahko dovolj hitro uporabimo sredstva iz tega sklada za reševanje. Enako velja tudi za EDIS. Banke imajo prav tako še predvsej starih računov za poravnati. Če želite pospešiti postopek pri MPL ali pri visoki koncentraciji državnih obveznic. To ne bi bil najbolj smotren pristop. Nekatera od teh zgodovinskih vprašanj bomo morali reševati bolj postopno. To sem povedal tudi v kontekstu zadnjega stebra Mačne unije. Luke. Hvala lepa, kolega Luke. Ähm, Govoril bom nemško. Gospod Dajselblom. V Nemčiji tudi cenimo trdo delo in to ne le kalvinisti. Vendar pa menimo, da je potrebno delati tudi na pravi način. In tukaj bi se rad osredotočil na bančno unijo. Utemelitve, eh, ki eh, jih sedaj eh, navajate, se nanašajo predvsem na tretji stebr EDIS in sicer, da naj bi vsi vrčevalci v Evropski uniji imeli enako jamstvo. Eh, to eh, pa ni nujno pravi način. Eh, lahko bi tudi zagotovili ustrezna pravila na področju konkurence. V Evropski uniji naj bi vsak državljan imel dostop do vsake banke oziroma vsaka banka naj bi imela možnost delovati v vseh državah članicah. In vrčevalci bi avtomatično izbirali tiste banke, ki bi imele največjo finančno stabilnost. Zakaj se vi ne zauzemate za takšno rešitev, ki bi temeljila na uh, lojalni konkurenci, namesto da predlagate uh, oziroma podpirate EDIS, uh, ki predstavlja nelojalno konkurenco in sicer predvsem med bankami, ki delujejo zgolj na območju Evropske unije in bankami, uh, ki delujejo izven območja Evropske unije? Torej, zakaj eh, se ne odločite eh, za rešitev, ki temelji na zdravi konkurenci? Eh, Evropska unija vedno znava govori o konkurenčnosti, ampak zdi se, da ostaja zgolj pri besedah. Svet se ukvarja tudi z problematiko na področju davka na dodano vrednost. Niste navedli nobenih konkretnih predlogov. Zanima me, ali eh, bi eh, države članice morale imeti možnost, eh, da se odločijo ali za standardne pristojbine ali za povratne pristojbine. Um, uh, Hvala lepa. Zauzemanje konkurenčnega pristopa do bank je sicer zanimivo, ampak kadarkoli nek vlagatelj položi denar na račun v katerikoli banki, v katerikoli državi, bi moral imeti na voljo enako raven zaščite. Vlagatelj sam naj se odloči, katero banko bo izbral. Potrošniki bi morali imeti tudi možnost menjati banke. To bi seveda terjalo veliko več preglednosti, da bi potrošniki tudi lažje razumeli, kateri banki lahko bolj zaupajo, katera banka je naprimer bolj tvegana. Za številne potrošnike velja, da pravzaprav nimajo kaj veliko pojma o teh zadevah. Mi si želimo, da bi potrošniki zadeve bolje razumeli, da bi znali oceniti tudi tveganja pri posameznih bankah. Uh, zato imamo jasna pravila, tudi kar zadeva kapitalske zahteve, imamo nadzornike, imamo ustrezne mehanizme za zaščito potrošnikov, kjerkoli se ti nahajajo. Ampak tako kot v vsakem sistemu zavarovanj, tudi tu velja, da bi lahko bil sistem bolj učinkovit, bolj odporen, da bi lahko zajemal več različnih sistem zavarovanj. Ampak če vi želite vstopiti v moj sistem zavarovanja, boste verjetno želeli vedeti, kakšna so tveganja, In preden dovolimo gospe Delange, da se pridruži našemu sistemu zavarovanj, moramo vedeti, kakšna tveganja prinaša seboj verjetno ji bomo rekli, naj zniža določena tveganja, preden se priključi našemu sistemu zavarovanj. O tem se sedaj pogovarjamo. Zagotovo obstajajo dobri argumenti, zakaj bi potrebovali ustrezen skupen sistem zavarovanj za vse države znotraj bančne unije, vendar, če želite biti del tega sistema, morate počistiti tudi bilance pri bankah. Glede DDV-ja obstaja razprava o obrnjenem davčnem bremenu, da naj bi zauzeli tak pristop. Določene države strogo zagovarjajo ta pristop. Mi trenutno razmišljamo o tem, da bi tem državam oziroma tej državi omogočili, da poizkusno izvaja ta pristop. Nismo se še dokončno odločili o tem, v petek se bomo o tem pogovarjali. Komisija nam bo morala svetovati tudi glede pravnih posledic. Zagotovo pa si te zadeve zelo resno ogledujemo. Hvala, Silvi Gular. Hvala, gospod eh, predsednik, eh, hvala, gospod Dajcelblom, da ste prišli. Eh, veste, kako zelo cenimo to, da imamo skupne izmenjave mnen. No, en komentar in pa zahvala. Zahvala se nanaša na to, da ste se odzvali na besede gospoda Junkarja o Franciji. Jaz sem francozinja in uh, vem, da se lahko uporablja samo šesti člen deklaracije o človekovih pravicah. Zakon mora biti enak za vse. In to je eden velikih dosežkov francoske revolucije. Zato se prosim ne upotavljajte pri uporabi tega člena. Zanima me, ali se strinjate z gospodom Šojblom, ki pravi, da če bodo Britanci izstopili iz EU, eh, to pomeni, da bodo pač eh, zunaj, da ne bodo več sodelovali. Eh, če ostanejo noter, bodo sodelovali, sicer pa ne. In in, out out? Ali se strinjam s tem, in is in, out is out? Uh, da, nasplošno se strinjam. Ampak naj začnem eh, z pozitivnega vidika. Nekaj referendumov smo imeli tudi na nizozemskem in stvar, ki ne deluje, je, da se voljivcem grozi, kaj groznega se jim bo zgodilo, če se bodo uh, odločili na tak ali drugačen način. To po moje ne deluje. Eh, britanski voljivci verjetno niso zelo zainteresirani za to, kaj imam jaz povedati, ampak recimo, da bi bili zainteresirani, sam bi jim rekel, da je v njihovem interesu, da ostanejo v EU in to iz različnih razlogov. Mm, ključna tema so naprimer migracije. To vprašanje se ne bo rešilo, če bodo izstopili iz EU. Uh, Še vedno bo obstajal razlog, da Francija in eh, Velika Britanija sodelujeta glede eh, predora, eh, potem tudi glede sporazuma s Turčijo, glede reševanja vprašanja v Siriji. Veliko razlogov obstaja, zakaj je evropsko sodelovanje pomembno tudi za Britance. In Zame tudi ni dovolj, da eh, Velika Britanija ostane članica. Eh, želel bi, da postanejo aktivni člani eh, pri spremembah in pri izboljšavah na ravni EU. Nekoč so bili tako aktivni, vendar pa so postali vse bolj pasivni in defenzivni. Sam bi si želel ofenzivnega britanskega članstva. No, samo eno stvar. Eh, bi še povedala. Nisem želela nikomu groziti, samo upozorila bi vas rada na vprašanje milijonov evropskih državljanov v drugih državah članicah, ki se sprašujejo, kakšen bo rezultat referenduma za nje, kako bo to vplivalo na nje. Mislim, da se preveč osredotočamo na eno državo. Ne smemo pa izpustiti spred oči vseh drugih. oni se bodo znašli pred situacijo, ki je ne bodo obvladali in to ustvarja strah tudi drugot po Evropi. Dobro ste to povedali, strinjam se. Excellent. No, odlično. Dimitris Papadimulis je naslednji. I'll put my question in Greek. Govoril bom grško, gospod predsednik. Najse blom gledi barusija se sedo. Hvala, gospod Dajselblom, da ste danes tukaj. Če se ne motim, je v zadnjih dveh letih to prvič, ko eh, v uvodni izjavi sploh niste omenili Grčije. In to se mi zdi dober znak. To nam reč kaže, da Grčija ni več. Eh, na prvih straneh vseh medijev in eh, vseh agent. Ste pa tudi vodja evroskupine in čez dva dni bo potekalo srečanje evroskupine. Zato vas želim vprašati naslednje. Kakšne odločitve boste sprejeli čez dva dni o Grčiji? Ali bo tista tranša posojila uh, dodeljena Grčiji? Ali bo naren prvi korak uh, pri oceni? Eh, gospod Dombrovskis in gospod Moskovisi sta spregovorila v Evropskem parlamentu. In rekla sta, da sta, bila, da sta optimistična. Takoj po poletju naj bi se razprave eh, med eh, poseljodajalci in IMF, torej mednarodnim denarnim skladom, nadaljevale, da naj bi torej, opredelili bolj natančen načrt za zmanjšanje dolga. Eh, Ali se strinjate s tem? Gospod Dombrovski je rekel, da bo komisija po letu 2018 pregledala možnost eh, nižjega in bolj realističnega eh, proračuna. To, kar imamo eh, zdaj, se skoraj vsem zdi nedosegljivo. Gospod Sturnaras, eh, guverner Grške banke in nekdani finančni minister, eh, je rekel, da naj bi tudi posojilodajalci prispevali, tako da bi se davčno breme končno zmanjšalo. Zato prosi tudi mednarodni denarni sklad. In eh, primarni proračun eh, bi eh, se lahko znižal z 3,5 na 2 odstotka od leta 2018 naprej. Tako bi Grčija lahko spet začela dosegati rast na stabilen način. In to bi trgom poslalo sporočilo, da bo eh, moja država končno stopila na pot normalnosti. Kako lahko odgovorite na ta vprašanja? Hvala za ta vprašanja. Formalni odgovor je bil, da sem tukaj eh, kot vodja Ekofina in da nisem danes tukaj v funkciji predsednika Evroskupine. No, prav imate, nisem omenil eh, Grčije, ker tukaj govorimo o ekofinu. To je eden od razlogov. Imamo pa še drugi razlog in sicer, da smo zdaj v naslednji fazi. Zaupanje med državami evroobmočja in pa Grčijo se je ukrepilo od lanskega poletja naprej. Takrat je zaupanje zelo upadlo, ampak. Eh, Zdaj je eh, vzdušje zelo drugačno, konstruktivno sodelujemo, seveda obstajajo različna mnenja, pogosto eh, se ne strinjamo glede pravega pristopa, ampak eh, konstruktivno sodelujemo. In upam, da bomo kot odbor guvernerjev v ISM lahko odobrili naslednjo naslednji del posojila. Potem, ali bo prišlo do kakšnega bolj specifičnega načrta glede dolga po poletju? Odgovor je ne. Vsi zdaj govorijo veliko o načrtih. Mi smo svoj načrt jasno opredelili v dogovoru, ki je bil dosežen prejšnji mesec in sicer, da bo ESM pogledal, kakšno je upravljanje dolga, skušali bomo znižati obrestne mere, zato da se to dolžniško breme bolje upravlja v naslednjih letih. Tako ukrep je lahko sprejet. Na koncu programa bomo lahko sprejeli tudi druge ukrepe. Obseg teh ukrepov pa bo odvisen od tega, kako bo izgledala vzdržnost dolga v tistem trenutku. V naslednjem obdobju pa bomo pripravljeni narediti tudi več, če bo to potrebno. Gospod Stornaras je eh, govoril o presežku 3,5 odstotkov, eh, ali je to pretirano ali ne. Mi smo se strinjali, da 3,5 eh, odstotkov na dolgi rok ni realistično, tako da smo ta primarni presežek za naslednja desetletja znižali oziroma znižali smo napovedi. S tem pa bomo nadaljevali tudi po poletju. Mednarodni denarni sklad bo pripravil potem odločitev odbora in odločitev bo sprejeta konec leta. Potem pa bomo nadaljevali od tam naprej. Hvala. Thank you, Filip Lambert. Hvala, Filip Lamberts. Uh, Pozdravljeni. Glede Edisa sem uh, malo razočaran. Več sem pričakoval od nizozemskega predsedstva. In uh, mislim, da ste bili iskreni pri napovedi svojih ambicij na začetku predsedstva, vendar pa sem zdaj razočaran. Seveda ni vse odvisno od predsedstva, s tem se strinjam. Ampak kar se tiče Edisa, uh, se zdi, da ECOFIN eh, komisijo želi mm, poslati na začetek. Ja mislim, da je ta dosje občutljiv, zato moramo ravnati previdno. Eh, ne smemo delati prehitro, treba si vzeti čas, ampak ko ste omenili eh, leto 2024, me je to zaskrbelo, kar se tiče svežna glede izogibanja plačevanja davkov. OECD že tako in tako ni pokril vseh vprašanj. Eh, komisija je potem to še umilila, eh, še zmanjšala in zdaj je ECOFIN naredil isto. Zanima me, kaj bo še ostalo od te ambiciozne agende. Erik Vibus, mislim, da eh, ima tukaj večjo težo kot gospod Dijsselblum. Ne vem, to je moj vtis, mogoče se motim. Erik Vibes, eh, državni sekretar eh, za davke, eh, naj bi imel večjo težo. Mislim, da so njegova mnenja prevladujoča, prevladajo nad vašimi. No, če imamo pravila in želimo zaupanje v ta pravila, potem je to treba izvajati če pa so pravila oblikovana na način, ki je kontraproduktiven, potem bi se morali vprašati, ali so to sploh prava pravila ali ne. Ne, ali potrebujemo pravila, ampak ali so ta, ki obstajajo, pravilna. In še naprej eh, sem prepričan, da so pravila prociklična eh, in da zato slabšajo situacijo. Namesto, da bi to priznali, pa jih potem izvajamo po svoje. Eh, sam se s tem ne strinjam, če pravila ne služijo svojemu namenu, jih moramo spremeniti. Ne pa, da se delamo, kot da eh, vanja še vedno verjamemo, eh, izvajamo jih pa ne. Kaj vi menite o tem? Hvala. Vi ste razočarani in za me je to velik kompliment. Hvala. Mm, zato, ker ste toliko več pričakovali od nizozemskega predsedstva. Mi smo si prizadevali za rezultate, želeli smo vam ugoditi, ampak eh, nekaj tednov še imamo in mogoče eh, bomo lahko še izboljšali končno oceno, ki nam jo boste potem dali. No, eh, glede Edisa ste rekli, da smo komisijo poslali na začetek, mislim, da to ni res. Zdaj razpravljamo o načrtu in kakšni bodo koraki v naslednjih letih. Tudi tehnično delo na ravni sveta že poteka obravnavamo predlog o Edisu, svet eh, torej eh, dela na tem. Ali se bo stvar še spremenila tekom pogajanj? Seveda, to se vedno zgodi, ampak to ne pomeni, da je komisija šla na začetek. Potem skrbi vas letnica 2024, eh, mene ne, o tem smo se dogovorili skupaj s parlamentom. En sklad za reševanje bi moral biti v polni meri. Uh, funkcionalen do leta 2024. Do takrat naj bi bila dokončana tudi bančna unija, ampak to zahteva še druge elemente. Mi smo jih opredelili, torej kateri so ti elementi, kako jih bomo dosegli, kako jih bomo politično uravnotežili in temu mi rečemo naš načrt. Razočarani ste tudi glede davkov. Mislim, da bi nam tukaj morali dati vsaj priložnost glede Eitada eh, smo se v svetu pogovarjali že prejšnji mesec. E, ministri so rekli, um, ukinite to, črtajte to. Pa sem rekel, uh, lahko se dogovorimo zelo na hitro, če bomo vse črtali, vendar pa uh, potem od dogovora ne bo ostalo nič. Mislim, da moramo resno eh, delati in Evropa pri BEPS-u še vedno vodi. Glede pravil pa se popolnoma strinjam z vami. Če mislite, da so pravila kontraproduktivna, da niso dobro oblikovana, bi jih morali spremeniti. In to je čisto poštena razprava. Eh, na neformalnem ekofinu v Amsterdamu smo razpravljali o tem, Eh, in eh, fiskalna in proračunska pravila zdaj delujejo. Razpravljali smo o tem, kako delujejo indikatori. In eh, želeli smo, da bi to bolje delovalo. Torej, razprava je bila zanimiva in komisija bo kasneje leto skušala spremeniti določene kazalnike, ki ne delujejo dobro, predvsem na ravni preventive mogoče bi res morali spremeniti pravila, če ne delujejo dobro. Ampak, če pravila imamo, če imamo zakonodajo, potem ima komisija tukaj vlogo, ki jo mora odigrati. In to mora narediti na kar, bolj, kar najbolj objektiven način. Eh, lahko uporabijo tudi eh, prožnost, eh, vse, kar jim je na voljo v njihovem naboru orodij, ampak eh, Eh, morajo biti objektivni. In če vam pravila niso všeč, pa jih je treba spremeniti in potem izvajati. Eh, Marko Vali. Ja, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, pozdravljam eh, tudi predsednika Evroskupine in nizozemskega ministra za finance da, in se mu zahvaljujem, da je danes eh, tukaj z nami. Govorili ste uh, o načrtu, uh, o katerem pogosto razpravljamo, o načrtu petih predsednikov, petih evropskih predsednikov. Poleg tega pa ste govorili tudi o bančni uniji. Uh, in ta bančna unija naj bi prepričila finančne špekulacije. Problem pa je, da to, kar vzpostavljate, ni bančna unija, ki bi izničila eh, ta eh, problem, ampak je kapitalska unija, ki bo uvedla celo vrsto novih finančnih instrumentov, za katere pravite, eh, da bodo pregledni, pravzaprav pa gre le za bolj prijazen način zavajanja kar zadeva eh, vrčevalne vloge, eh, naj bi se povečalo jamstvo in zmanjšalo tveganje, ampak pri tem se upirate na napačne argumente. Eh, recimo državni dolg tega ne moremo postaviti ob bok nevarnejšim finančnim špekulacijam. Torej, Eh, ali eh, bolj upoštevate interese državljanov ali interese eh, lobijev in bank. Mislim, da gre bolj za interese bank in pa lobistov. Dejali ste, da se določene države članice ne strinjajo z komisijo in pa parlamentom. Eh, glede eh, svežnja, ki ga pripravljata. Vemo, da nizozemska ta svežen podpira, druge države pa mu nasprotuje. Lahko poveste, katere so te države in potem eh, še namera petih predsednikov. Po brexitu bomo že imeli načrt za davčno zmogljivost in pa finančno prihodnost Evropske unije v eh, evroobmočju imamo težave z presežkom ene države Nemčije in to uničuje notranji trg. 70 odstotkov eh, presežka se ustvarja ravno na notranjem trgu in zaključujem, zanima me, ali bomo davčno zmogljivost zagotovili za večjim prispevkom Nemčije. Najlepša hvala. Hmm, to so kar težko vprašanje za me, gospod Vali. Nisem prepričan, da sem vse razumel. Pravite, da bo bančna unija vodila v nove finančne proizvode z lepšimi imeni, ne vem, o katerih proizvodih govorite. E, pravite tudi, da se usredotočamo na napačne, ne bančna unija, ampak unija kapitalskih trgov, popravlja e, govorec. Potem eh, je bilo vprašanje tudi, ali boste poslušali samo lobije bank ali tudi državljane. Državljani si želijo varnih bank, eh, ki jim lahko zaupajo. Mm, bank, ki jih ne bo treba eh, reševati z davkoplačevalskim denarjem. Nacionalni dolg se je zelo povečal v Evropi tekom krize. Treba je bilo reševati banke in zato si je treba ogledati, kakšna tveganja obstajajo za banke. In na postopen način je ta tveganja treba zmanjšati. Banke je treba okrepiti, da bodo močnejše in bolj zdrave, da bodo same lahko nosile svoje tveganja in da bodo odprte za poslovanje, torej za podjetja, potrošnike, predvsem pa majhna in srednja podjetja. To moramo zagotoviti. Potem so vprašali, katere države nasprotujejo AIDS-u. Nikoli nisem rekel, katera država kaj podpira ali ne. In uh, za predsedstvo je pomembno samo to, da dosežemo čim močnejši in učinkovitejši dogovor. Zdaj smo v procesu eh, povezovanja držav pri različnih tematikah. Eh, potem ste rekli tudi, da ima Nemčija velik presežek to ni edina država s preseškom, če vas lahko popravim. Ampak nisem razumel tega o fiskalni oziroma davčni zmogljivosti eh, te povezave, zato zelo težko odgovorim na to vprašanje. Can, uh, lahko dopolnite vprašanje. Oziroma ne, eh, zmanjkalo vam je časa. Naslednji je Bernard Mono. Monsieur le ministre gospod eh, finančni minister Nizozemske. Govorili ste o ekonomskem upravljanju EU, potem o javnih eh, eh, financah, o svoji državi, moji državi. Malo sem jezen zaradi izjav, ki ste jih podali v vaši funkciji posrednika. Potem rekli ste, da Brusel popušča Parizu in da Francija ne izpolnjuje vseh eh, proračunskih pravil, predvsem ne eh, triostotne stopne dovoljenega deficita. Eh, govorili ste tudi o šestih milijardih, milijardah evrov in o Googlu. Veste, da vaša država in Irska ne plačujeta vseh davkov in uh, Google ni eh, edino podjetje, ki je izkoristil eh, takšno stanje. Eh, evropski partneri izgubijo ogromno denarja zaradi davčnih utaj. Več kot 2 odstotka našega BDP-ja izgubimo zaradi tega. Potem govorite o tem, da je treba vlagati v raziskav in razvoj, potem uh, Eh, da je treba varčevati in tako naprej. Multinacionalke pa eh, eh, delajo po svoje. Kako lahko Franciji delite lekcije, ko pa vaša država in pa vaše vlade so več čas prispevali k zmanjševanju javnih financ? Mm, obračali so se finančni tokovi. To in uh, prihaja do davčnih utaj in goljufij. Eh, multinacionalke v eh, Franciji naj ne bi plačevale eh, vseh davkov. Eh, nam lahko razložite, zakaj, eh, lahko, oziroma, zakaj naj bi poslušali eh, lekcije nekega politika, ki je sam soodgovoren za eh, davčne utaje in goljufije. Hvala. Um... Hvala. No, glede vloge komisije, naj povem naslednje. To sploh ni povezano s Francijo. Sam nisem eh, podajal nobenih komentarjev o Franciji, nisem podajal individualnih eh, izjav. Francija si je prizadevala za zmanjšanje deficita. Veliko držav v Evropski uniji je dobilo več časa za to, da uredijo problem svojega deficita. In eh, s tem je vse v redu, če so kriteriji objektivni. Mm, to je bilo bistvo moje izjave. Potem pa še davčne utaje in izogibanje plačila davkov. To se dogaja in tega se vsi zavedamo. Če je nizozemska do zdaj predstavljala del problema in mislim, da res, potem moramo zdaj postati del rešitve. In to je tisti pristop, ki ga imam sam kot predsednik in kot eh, minister za finance. Naši davčni sistemi so omogočili mednarodnim podjetjem, da so se izogibala plačevanju davkov, ne samo prek nizozemske. Če bi imeli zelo stroga pravila, bi ta podjetja našla drugo pot. Edini način je, da imamo mednarodne standarde in da te standarde izvajamo povsod po Evropi. Vodilni moramo biti na tem področju in to je tisto, kar počnemo. Če to zahteva eh, spremembo zakonodaje v vaši državi ali v moji državi, bi to morali storiti. In to tudi bomo naredili. Že letos bomo spremenili našo zakonodajo, eh, naprimer o uh, naboru urodi za inovacije. Uh, zato je nizozemska tako zanimiva za eh, mednarodne vlagatelje. Zdaj bomo oblikovali mednarodne standarde in bomo poskrbeli za to. Treba imeti jasne mednarodne standarde, treba jih izvajati v evropskem okviru in eh, potem oblikovati nacionalno zakonodajo tako, da bo k temu prispevala. Hvala. Thank you, uh, Η ερώτησή μου σαν αφορμή έχει μονάχα την κατάσταση gospod Zarjanopoulos. No, rad bi nekaj povedal o Grčiji, pa tudi o mobilizaciji eh, delavcev v Franciji in drugod. Komisija pravi, da eh, razmišlja o pravilih eh, glede utemeljevanja plač na podlagi konkurenčnosti povsod po Evropi. Eh, gospod Cipras izvaja reforme, vi mu čestitate za to, ampak ljudje mu pa ne bodo, zato ker so se pokojnine in plače že 13. znižale. Veliko domov bodo prevzele banke, zasegle bodo hiše. Vi in eh, vaša vlada oziroma tudi naša vlada Zelo veliko govorite o, o raznih ugodnostih na davčnem področju za velika podjetja. Ljudje pa so zaskrbljeni, zato ker so z vsakim krogom pogajan še revnejši. Imam nekaj specifičnih vprašanj eh, in želim specifične odgovore. Razpravljali boste o eh, zakonodajnem področju dela s trenutno vlado. Pravite, da bo treba upoštevati najboljše prakse. Ampak kaj mislite s tem? Ali gre za eh, liberalizacijo eh, velikih in širokih odpuščanj? Brezposelnost eh, zdaj dosega 25 odstotkov in se ne zmanjšuje, ne glede na ukrepe, potem se plače nižajo. 13 trinajsta in štirinajsta plača sta bili ukinjeni. Skoraj sem že končal. Potem pravite, da bo tudi stalna, nespremenljiva plača uh, uvedena v Grčiji. Uh, Prosili ste za specifične odgovore, ampak teh vam ne morem dati, ker ste govorili o reformi trga dela. Uh, In ta reforma se je šele začela. Ko bo vse skupaj zaključeno, bodo institucije in uh, grški kolegi obvestili tudi druge ministre v um, Evroskupini. Zato vam na vaše vprašanje ne morem dati natančnih odgovorov. Hvala, Gunnar Hökmark. Th thank you very much. Um, I, I would like to Najlepša hvala. Rad bi zastavil vprašanje glede eh, splošne gospodarske situacije. Zdi se, eh, da vlada eh, frustracija, izvajamo bolj institucionalne kot pa strukturne reforme, ko vidimo strukturni problem, ustanovimo nov odbor, pripravimo nov načrt ali pa kaj podobnega včasih eh, nadomestimo vsa pravila, ki jih ne spoštujemo, z novimi pravili, ki jih tudi nihče ne bo spoštoval. Ampak eh, problem ostaja. Če si ogledamo eh, evropsko gospodarstvo, lahko ugotovimo, da smo od leta 2007 bili priča skoraj da polovičnemu upadu tujih vlaganj v Evropski uniji medtem eh, ko so se v drugih eh, regijah eh, tuja vlaganja okrepila, v ZDA celo podvojila. Imamo tudi veliko vrzel na področju vlaganja. Enako velja tudi za davčne vrzeli. Imamo agendo za izvedbo strukturnih reform. potrebno je spremeniti pogoje za gospodarstvo, namesto da spreminjamo inštitucije eh, v Evropski uniji, kajti eh, te spremembe ne bodo zagotovile strukturnih reform v realnem gospodarstvu. Kaj, če bi razpravljali o evropskem gospodarstvu, namesto da razpravljamo o evropskih inštitucijah? Najlepša hvala. Hvala lepa, povsem prav imate veliko časa zapravljamo z institucionalnimi vprašanji in verjamem, da so strukturne reforme še zmeraj ključ do eh, zvišanja produktivnosti v Evropski uniji in ključ eh, do vzpostavitve rasti ne moremo dopustiti eh, tako počasne rasti, kot jo imamo v tem trenutku v eh, prihodnosti. Edini pravi način za vzpostavitev rasti pa je poglobitev notranjega trga, zagotovitev novih priložnosti na različnih eh, področjih. Naš premijer skupaj z predsednikom Junkerjem je eh, zapisal članek eh, v eh, Financial Times in sicer za konkretnimi argumenti za zaokrožitev notranjega trga. Ne vem, zakaj tako malo povdarka dajemo gospodarskim vidikom. Ko je bil predstavljen Junkerjev načrt, je ta temeljil na treh stebrih in tretji stebr je bilo zagotavljanje eh, priložnosti za ulaganja in premalo napredka je bilo doseženega na tem področju. Enako velja za eh, temo eh, visokih davkov, ki ste jo omenili. V Evropi imamo močan socialni model in kot socialni demokrat ta model zelo cenim ampak eh, stroški eh, tega socialnega modela eh, bremenijo predvsem neproduktivne dele našega evropskega trga. Potrebno je zagotoviti lažjo zaposljivost tistih, ki so v tem trenutku brezposelni. In to so tiste reforme, ki jih potrebujemo v državah članicah. Trg storitev eh, je še zmeraj uh, močno zaščiten. Na tisoče poklicev imamo, uh, v katere je težko prodreti. Mladi v številnih državah članicah težko uh, ustanovijo svoje podjetje. Uh, preveč je birokracije in povsem se strinjam z vami. Uh, Eh, številne strukturne reforme niso priljubljene, vsi želimo zmagati na naslednjih volitvah, ampak če ne bomo izvedli strukturnih reform, potem sem prepričan, da eh, bo gospodarstvo stagniralo in eh, možnosti za zmago na naslednjih volitvah bodo ostale izjemno majhne. Hvala lepa, Pol Tank. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Ja, in uh, upamo, eh, da bomo ta uh, teden uh, zaključili pogajanje v zvezi s predlogom uh, komisije. Bil sem nekoliko skeptičen, ampak mislim, da smo dosegli precejšen napredek in upam, da uh, bomo pogajanje zaključili uh, do srede. Upam, da bomo izboljšali predlog kot takšen in eh, da bomo zagotovili eh, vsaj nekoliko eh, bolj urejene čezmejne eh, transakcije. Moje vprašanje se nanaša na izogibanje eh, plačila davkov. Poročilo Baje eh, kaže, da se lahko kljub eh, velikim političnim razlikam strinjamo glede eh, sistemskega pristopa k eh, davčnim utajam. Tudi vi se soočate z nasprotovanjem. Mi lahko poveste kaj več o tem. Države članice pogosto podprejo določen predlog, potem pa mu nasprotujejo na vaših notranjih sestankih. Eh, recimo Jerska ali pa Šojble, eh, eh, to so novice, ki sem jih prebral. Ali lahko poveste kaj več o težavah, s katerimi se srečujete? Um, Otežil bi si življenje, če bi več povedal o nasprotovanju posameznih držav članic. Želim, da svežen ostane trden in verodostojen do samega konca. Ne želim eh, razvodenelega predloga, ki bo eh, izgubil vso verodostojnost. V vseh državah članicah eh, potekajo politične razprave o davčnih utajah, o tem, kako eh, destruktivna je to vrstna eh, politika za države članice. Eh, finančni ministri se bodo morali z tem soočiti, sodelovati bomo morali, da najdemo rešitve, kajti če državljani plačujejo davke, potem morajo biti ti davki pravični in plačevati jih morajo vsi, to pa zahteva močne evropske standarde. Pretekli mesec eh, smo imeli razpravo v e-konfinu za zaprtimi vrati. Eh, ne vem, eh, ali veste kaj o tem, ampak ta seja je pokazala, katere so temeljne teme, s katerimi se ukvarjamo. Najlepša hvala, mislim, da je bila to zelo zanimiva izmenjava mnen. Posvetili smo se številnim ključnim vprašanjem in mislim, da je zelo pomembno predvsem eh, to, kar ste eh, povedali eh, na koncu. Namreč, da morajo biti pravila prožnejša. Mislim, da Francija nima nobene posebne obravnave. Mislim, da se moramo osredotočiti na dejstva, eh, to je eh, veliko bolj konstruktiven pristop, eh, ampak kakorkoli že, najlepša hvala za opravljeno delo. Zadnje vprašanje se je nanašalo na soglasje na področju davčne politike. Vem, da si predsedstvo zato močno prizadeva in to seveda pozdravljamo. Eh, seveda eh, pa Evropsko unijo čakajo novi izzivi eh, in morala se bo soočiti predvsem z davčnimi utajami in izogibanjem plačilo davkov. Z veliko nestrpnostjo že čakamo na naslednji izid Ekofina in veselimo se plodnega sodelovanja. Hvala lepa. Okay. Point six of the agenda agreement between European Community and the Sedaj pa smo eh, pri šesti točki dnevnega reda, gre za sporazum med Evropsko skupnostjo in pa kneževino eh, Monako eh, glede ukrepov, ki so v skladu z direktivo sveta 2003-48 EK. Gospod Švab, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, drage kolegice in uh, kolegi, uh, od evroskupine uh, k davčnemu sporazumu, ki je izjemno pomemben za države članice. Gre za sporazum med Evropsko skupnostjo in knježevino Monako o ukrepih enakovrednim tistim iz direktive sveta 2003-48-ES. E Gospod predsedujoči, kot dobro eh, veste in kot dobro vedo eh, kolegi, smo podpisali eh, za knježevino Monako sporazum o avtomatični izmenjavi podatkov, zato da bi se izognili davčnim utajam v tej majhni evropski državi. V preteklih mesecih smo se o tem že pogovarjali. Eh, podobne sporazume smo eh, podpisali z Linkensteinom in drugimi državami. Torej gre za, le za eh, ponovitev vaje, ki smo jo že upravili v primeru drugih držav v preteklosti. Takoj, ko, bo svet, takoj, ko je svet potrdil. To odločitev eh, je eh, bila pripravljena možnost eh, za podpis sporazuma. Od leta 2018 naj bi veljala avtomatična izmenjava podatkov, sporazum pa naj bi začel veljati leta 2017. Gre za posodobitev sporazuma iz leta 2004. Ta eh, sporazum eh, je določil, da Monako upošteva enakovredna eh, pravila, pravila enakovredna tistim v davčni zakonodaji Evropske unije. Glede na mednarodni razvoj na področju avtomatične izmenjave podatkov eh, na ravni OECD eh, je bila potrebna posodobitev eh, sporazuma z Kneževino Monako. Ta sporazum bo dodatno pripomogel k enotnosti Evrope v boju proti davčnim utajam državni organi eh, bodo, če bodo zares sodelovali, eh, lažje ugotovili eh, davčne utaje in sprejeli ustrezne ukrepe. Tako da posamezniki imetja ne bodo skrivali v tujini. Upam, da bomo ta sporozum k malu ratificirali. In ker gre za poenostavljen postopek v skladu z členom 15 eh, poslovnika lahko eh, sprejmemo eh, ta sporazum brez predlogov sprememb. Vendar pa, gospod predsedojoči, naj vas opozorim, da ne nameravam v obrazložitveni memorandum vključiti kakršna koli nasprotovanja vsebini sprememb tega eh, sporazuma. Ne vem, zakaj ste to eh, dovolili v preteklosti, gospod eh, predsedujoči. V stališče poročevalca ne morem upisati oziroma vključiti argumentov, ki nasprotujejo vsebini tega sporazuma. Uporabil bom poenostavljen postopek in prosil bi kolege, Eh, ki so eh, v preteklosti eh, predložili to vrstne predloge spremem, da vseeno podprejo moje poročilo. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa. SND, Parmanž Beres. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Upravičiti moram kolega Kofoda, ki je na glasovanju eh, v odboru za eh, industrijo. Eh, on je naš poročevalec v senci. Zahvaljujem se gospodu Švabu za to poročilo v zvezi z sporazumom za kneževino Monako. Kot je gospod Švab dejal, gre za poenostavljen postopek. Eh, podobne sporazume smo že eh, podpisali z Lihensteinom, Andoro in tako naprej. Gre za izmenjavo informacij in naša skupina ne bo delala težav eh, pri glasovanju. Hvala lepa. Sander Luns, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalcu pozdravljamo eh, druge dokumente na tem področju, pa tudi ta dokument, kaj ti omogočil nam bo, da se izognemo dvojnim standardom, torej bomo podprli to poročilo. Hvala lepa. Oui, juste rapidement pour remercier. Rada bi se zahvalila Andreasu za njegovo eh, poročilo, eh, za njegovim stališčem se eh, strinjamo. Mislim, da je zelo pomembno tudi, da obiščemo to čudovito književino in si ogledamo izvajanje na terenu. Vegas. Miguel Viegas. Najlepša hvala. Nimam prav posebnih pripomb, kaj ti podobna poročila smo že sprejeli. To je pravi korak v pravi smeri. Hvala lepa. Najlepša hvala. Barbara Kapel. Je ni? Dobro. Poročevalec, bi vi radi kaj dodali? Gospod poročevalec. Ja, najlepša hvala. Gospod predsedojoči. Eh, mislim, da je bilo pravzaprav vse eh, povedano, gre za ponastavljen postopek, zaradi tega ne potrebujemo dolge razprave. Temeljni eh, problem pa je, kako doseči, da bodo nacionalni davčni organi zares poglobljeno sodelovali. Prisiliti jih ne moremo, tudi ne z preiskovalnim delom panamskega odbora. Torej vprašanje je, kako zagotoviti to eh, sodelovanje na področju, ki je v pristojnosti držav članic. Eh, kako bomo zagotovili, da se države članice ne le strinjajo, ampak da tudi učinkovito sodelujejo? Kakšne možnosti imamo eh, na voljo? Eh, kako bomo zagotovili, eh, da se bo eh, ta sporazum tudi pravilno izvajal. Mislim, da je sporazum prvi korak v pravi smeri, vendar pa je potrebno obravnavati tudi vprašanje, kako zagotoviti učinkovito sodelovanje držav članic na davčnem področju. Vendar pa mislim, da se vsi kolegi strinjajo z mano in zaradi tega ne vidim nobenih večjih problemov pri tem poročilu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. In s tem smo zaključili razpravo, z razpravo. Danes eh, do eh, večera se bo iztekel rok za uložitev eh, ugovorov, potem pa bo to poročilo veljalo za sprejeto. Na plenarnem zasedanju pa bomo poročilo obravnavali julija in sicer v okviru drugega plenarnega zasedanja. Najlepša hvala, sedaj pa smo pri zeleni knjigi, pri sedmi točki, zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah, gre za osnutek eh, poročila eh, gospoda eh, Ludviksona in besedo dajem poročevalce. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes nadaljujemo z našim delom. Uh pri pripravi zelene eh, knjige o maloprodajnih finančnih storitvah. Eh, ta zelena knjiga je izjemno zanimiva, kaže namreč, da eh, imamo bolj dinamičen pristop eh, k zakonodaji. Predvsem gre za sodelovanje. In Sedaj bomo razpravljali o osnutku tega eh, poročila. Storil bom eh, vse, kar je v moji moči, da eh, bodo razprave z poročevalci v senci kar se da konstruktivne. V tri dele je razdeljeno poročilo. Najprej gre za oris situacije, potem gre za kratkoročne eh, prednostne naloge eh, in pa eh, v zadnjem delu obravnavam dolgoročne vidike. Prvič moramo ugotoviti, da bo potrebnega še velikega, veliko dela pri zbiranju in pa analizi podatkov. Zmogljivosti Evropske komisije na tem področju je potrebno okrepiti. tudi temeli zelene knjige niso ravno trdni, potrebujemo eh, boljše empirične dokaze. Le na ta način bomo lahko pripravili zares eh, dobro in utemeljeno zakonodajo. Pomembno je sprejeti konkretne ukrepe. Predvsem bi se morali izogniti diskriminaciji eh, zaradi eh, kraja eh, bivališča v Evropski uniji. Pogosto so potrošniki omejeni na nacionalni trg in imajo dostopa do evropskega trga. Zaradi tega eh, mora biti na eh, potrošniku na voljo celoten evropski trg. Eh, in eh, zato To uh, eh, sem predlagal uh, tudi uh, zakonodajne alternative uh, geografskega blokiranja, ki bodo usmerjene predvsem na finančni sektor. Evropski trg uh, mora delovati tako, da eh, bo potrošnik imel možnost eh, primerjave med cenami in pa kakovostjo izdelkov. V nasprotnem primeru tržni mehanizem ne bo deloval tako, kot bi moral delovati. Pri eh, primerjanju cen in pa kakovosti so na voljo regionalne spletne strani, ampak to ne zadostuje za evropski notranji trg. Potrebujemo več. Mislim, da potrebujemo dobro strukturiran eh, in enostaven evropski portal, ki eh, bo veljal za celoten notranji trg. Zelo prožen sem, kar zadeva zasnovo eh, to vrstnega spletnega portala, ampak mislim, se, mislim, da je čas za konkreten premik. Kaj mora storiti Evropska komisija? recimo eh, struktura eh, direktive o plačulnih računih lahko služi kot osnova. Potem pa so tukaj eh, postopki za identifikacijo potrošnikov in potrošnikov Potrebno je zagotoviti prožno identifikacijo eh, na celotnem območju Evropske unije. Evropska komisija in države članice morajo eh, pri eh, uredbi EDA poskrbeti za možnost identifikacije. Potem mislim, da si moramo prizadevati tudi vsega, za ustrezno zavarovanje in pa uh, enostavne postopke za potrošnike. Evropska komisija bi eh, morala izvesti eh, tudi priskavo razmeroma zapletenega in zavajajočega modela plačevanja z kreditnimi karticami, še prav posebej, ko so vključeni različni menjalni tečaji in je pregled skoraj da nemogoč. Evropska komisija bi morala poskrbeti za eh, dosledno rešitev, tako da bi eh, potrošnik eh, tudi v praksi imel nadzor na celotno situacijo in da bi razumel postopke. Evropska komisija mora zagotoviti tudi, Eh, da bos, bodo tudi najmanjša podjetja lahko še naprej delovala na notranjem trgu Evropske unije. Za tem namenom lahko sprejme različne ukrepe, eh, recimo mrežo kontaktnih eh, točk za pomoč maloprodajnim finančnim podjetjem, pristop vse na enem mestu za tista podjetja, ki želijo delovati na čezmejni ravni. Veseli me, da bo zelena knjiga služila kot izhodišče tudi za druge vidike. To je šele začetek dolge poti, ki nas čaka. Veselim se že nadaljnega sodelovanja pri pripravi osnutka tega poročila in eh, upam, da bo to na koncu močno poročilo, ki ga bodo podpirale številne eh, poslanske skupine. Najlepša hvala, sedaj pa Danita Hübner v imenu skupine ELS. Eh, hvala lepa, nadomeščam Alena Kadeka, ki danes žal ne more biti z nami in spregovorila bom v njegovem imenu. Naj eh, najprej eh, povem, da menim, da je to eh, zelo dobro poročilo. Ole Ludvikson je zelo dobro opravil svoje delo in Alan je prepričal, da bomo lahko dobro sodelovali in pripravili zares močan in ambiciozen predlog o maloprodajnih finančnih storitvah. Ponovna obravnava te teme je v skladu z ciljem Evropske komisije, da vzpostavi enotni digitalni trg in pa kapitalsko unijo in rada bi vas spomnila, da so bile maloprodajne finančne storitve predmet številnih zakonodajnih aktov v preteklih letih. Zaradi tega je zelo pomembno, da poskrbimo tudi za izvajanje eh, te že sprejete zakonodaje, preden eh, bomo dali nove predloge. Potrebno je izvesti tudi presojo vpliva eh, zakonodaje na področju maloprodajnih finančnih storitev in zato se strinjam z poročevalcem, da je potrebno okrepiti postopke zbiranja podatkov. Evropski trg za maloprodajne finančne storitve predstavlja velik eh, potencial eh, za eh, podjetja, potrošnike, predvsem za majhne in srednje velika podjetja in začetna podjetja. Eh, in vemo, eh, kakšen je vpliv eh, liberalizacije na različnih področjih. Maloprodajne finančne storitve pri tem igrajo ključno vlogo. Če bomo zagotovili večjo konkurenčnost, potem bo to pozitivno vplivalo na znižanje cen in na večjo izbiro izdelkov, krati pa bomo na ta način okrepili tudi inovacije. Ne smemo pa pozabiti tudi na ovire eh, pri čezmejnem trgovanju na področju maloprodajnih finančnih storitev. Te ovire so še zmeraj eh, precej eh, velike. Tukaj gre za različne modele varstva potrošnikov, za različne pogodbe, različne jezike in tako naprej. Eh, digitalizacija sama po sebi eh, ne bo zadostovala za premustitev teh ovir. Eh, dokler je situacija tako razdrobljena, bo omejena naša zmogljivost delovanja na tem področju. Ja, mislim, da ne potrebujemo enotnega pristopa eh, za eh, maloprodajne finančne storitve. Gre za različne deležnike in različne eh, sektorje in vsak sektor ima svoje značilnosti. Predvsem majhne srednje velika podjetja se srečujejo za večjimi ovirami in imajo specifične potrebe. Evropski trg za maloprodajne finančne storitve mora zagotoviti majhnim in srednje velikim podjetjem boljši dostop do financiranja. Eh, poleg tega je potrebno ukrepiti čezmejne dejavnosti majhnih in srednje velikih podjetij, ki eh, ponujejo maloprodajne finančne storitve. Alan bi rad opozoril tudi na potrebo, da evropskim državljanom zagotovimo finančno zaščito, pa tudi varstvo njihovih osebnih podatkov eh, in pa varstvo pravic povsod po Evropski uniji. In zaradi tega je potrebno izvesti direktivo EDIS. Eh, trg za maloprodajne finančne storitve bo lahko vzpostavljen le ob eh, popolnem spoštovanju evropske nacionalne zakonodaje eh, na področju varstva podatkov in zaradi tega bo elektronska identifikacija mogoče le, če bodo upoštevana vsa pravila na tem področju. Finnet, posodobljen postopek reševanja sporov je zanimiv korak, vendar pa je potrebno upomniti tudi na to, da je zaupanje potrošnikov ključnega pomena. Potroš, eh, poročevalec eh, je eh, izpostavil številne prednostne naloge, ki so zelo zanimive, recimo pristop vse na enem mestu, direktiva o pranju denarja in tako naprej. Vse to so projekti, ki jih je potrebno zaključiti. Ne smemo pa pozabiti tudi, da so evropski državljani potencijalni vlagatelji in zaradi tega moramo spodbujati inovacije in poskrbeti za uspodbude za majhne in srednje velika podjetja, eh, tako eh, da bomo zagotovili več eh, inovacij na različnih področjih. Zagotoviti je potrebno evropske maloprodajne finančne storitve, ki bodo tudi inovativne. Torej, to področje ponuja velik potencial in potrebno je izkoristiti priložnosti, ki se ponujejo. Eh, Alan se veseli sodelovanja s kolegi iz drugih skupin eh, in eh, upa, da bomo imeli ambiciozno stališče Evropskega parlamenta. Potrošnikom, podjetnikom je potrebno poslati jasno sporočilo. Pomembne, pomembno je znižanje cen, pomembne pa so tudi inovacije, vendar pa moramo biti realisti, pomoči pri premagovanju ovir eh, na poti k temu cilju. Najlepša hvala. Hvala lepa, Sander Zun, CKR. E hvala, gospod predsednik. Nadomeščam kolego Ašlija Foksa, ki danes ne more biti z nami. Prosil me je, da preberem njegovo izjavo in spregovorim v njegovem imenu. Gospod Foks podpira več zamisli v tem poročilu. Še posebej podpira to, da moramo okrepiti enotni trg, da bomo spodbujali inovativne proizvode, zagotovili konkurenčnost in niže cene za potrošnike. Strinja se, da bi morali, tako kot je rekla gospa Hübner, podpirati inovativne MSP-je, vsa inovativna tehnična, tehnološka podjetja, znižati je treba distribucijske stroške. To bo seveda pomenilo tudi znižanje stroškov za potrošnike. Regulativni sandboxi so koristni kajti s tem bomo spodbujali tudi zelene tehnologije. Strinja se s tem, kar povdarja poročilo, namreč uloga vsega na enem mestu je zelo pomembna, veliko smo že storili na tem področju, zato bi morali poskrbeti za boljše usklajevanje prizadeva na tem področju. Te točke so že vzpostavljene v okviru direktive o storitvah. Tudi mreža Solvit je povezana preko teh točk, vse na enem mestu, zadeve dobro delujejo, zato bi se morali izogniti podvajanju dela in zagotoviti čim bolj učinkovit sistem. Gospod Fox izraža tudi nekaj pomislekov glede določenih vidikov v tem poročilu. Najprej skeptičen je nekoliko do tega, kar omenja poročilo. Poročilo zahteva močnejši enotni trg tudi za hipoteke. V tem kompleksnem področju je treba natančno oceniti morebiten vpliv tega predloga, v celoti moramo oceniti tudi morebitne spremembe, ki jih bomo vnašali zaradi direktive o hipotekarnih posojilih, preden sprejmemo kakršenkoli dodaten zakonodajni ukrep. Celotno sliko moramo pogledati. Druga zadeva, referenca na dodatne zakonodajne pobude, s katerimi bi odpravili neupravičeno geoblokiranje. Tudi tega se moramo lotiti previdno. Komisija sama priznava, da finančne storitve ne bi smele biti zajete v uredbo o geoblokiranju. Geografska lokacija je tista, na podlagi katere prav tako sodimo dejavnike tveganja pri posameznem potrošniku. Posvetovati se moramo z državami članicami in deležniki, zlasti, če gre za zavračanje nudenja finančnih storitev. Preveriti moramo, ali je to pravičeno ali ne. Trgovinski dejavniki tudi lahko vplivajo na stroške zagotavljanja storitev, posledično se to odraža tudi na cene, ki se bodo razlikovale med različnimi območji zato bi morali vsak primer obravnavati posebej. Tretje, kar skrbi kolega, strani s primerjavami. Morda je nekoliko prezgodaj govoriti o tem, dokler ne bo na voljo več čezmejnih proizvodov, je prezgodaj govoriti o osveščanju potrošnikov o to vrstnih proizvodih, tudi na podlagi čezmejnih primerjav. Tu gre bolj za praktično kot vsebinsko vprašanje, po mojem. V vsakem primeru pa se gospod Fox veseli razprave o tem besedilu in se veseli tudi sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci ter ostalimi kolegi. Hvala. Hvala lepa, Silvi Gular. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu kolegice Intveld, ne po nizozemsko, ampak v, po angliško. Hvala lepa poročevalcu, pozdravljamo zeleno knjigo, ker verjamemo v pravi enotni trg o maloprodajnih finančnih storitvah. Mislimo, da ima ta trg velik potencial, biti moramo ambiciozni, vendar mora delati tudi dovolj hitro. Fintech se razvija izjemno hitro, svetlobno hitrostjo. Zna se zgoditi, da nas bodo dogodki prehiteli, če ne bomo dovolj hitro delovali. Znate, se moramo prilagoditi, ne smemo uh, se izogibati tabujev. Države članice so še vedno zelo protekcionistične do svojih nacionalnih šampionov, tudi bank, tako da veliko krat zgolj govoričo, v praksi pa malo storijo. Nacionalna zakonodaja in davčno obravnavanje maloprodajnih finančnih storitev predstavljata velik problem na področju čezmejnih storitev. Ta vprašanja moramo obravnavati, čeprav vemo, da se bodo države članice temu upirali, pa to neizogibna razprava, če želimo odpraviti ovire na notranje trgu. Alde bo vložil skupin eh, predloge sprememb s tem v zvezi. Glede časovnice, časovnica v parlamentu ne bo dovolj dolga za to, da bi zagotovili ustrezen prispevek k akcijskemu načrtu komisije. Akcijski načrt naj bi bil pripravljen septembra, ampak zdi se, da so se zadeve preložile na november, zelo verjetno. V vsakem primeru moramo čim hitreje zadeve sprejeti, zato da bo Evropska komisija lahko upoštevala tudi stališča parlamenta. Hvala. Hvala lepa. Skupina GUE, gospod Vegas. Hvala lepa. Hvala lepa. Govorim v imenu poročevalke v senci Marise. Izpostavila je kar nekaj vprašanj. Poleg tega bi rada izrazila tudi nekaj pomislekov. Kot prvo, pojavlja se vprašanje, ali dejansko želimo večjo stopnjo finančne integracije. Nekoliko skeptični smo do tega. Večja finančna integracija bo privedla tudi do večje koncentracije v finančnem sektorju. Temu smo že priča. Imamo pomisleke s tem v zvezi, namreč takšna koncentracija bo privedla do oligopolov, ne vemo, ali bo to dejansko koristilo potrošnikom in davkoplačevalcem. Poleg tega dvomimo, da je to tista lekcija, ki bi se jo morali naučiti na podlagi krize zelena knjiga skuša uskladiti različna stališča, različne interese deležnikov v finančnem sektorju, potrošnikov, agentov na trgu. Ne vemo, ali bo to dejansko delovalo. Regulativne agencije oziroma organi morajo ščititi potrošnike, to je njihova funkcija. Poleg tega se nam zdi, da se izvaja precej pritiska na vse zaposlene v bankah, kot da se problemi pojavijo na tej ravni. Zaposleni v bankah morajo izpolniti določene cilje, poleg tega jih spodbujajo k temu, da dosežejo več, ker bodo s tem tudi bolje plačani. Ne vem, če je to res pravni, pravi pristop v okviru teh finančnih institucij. Poleg tega posamezni potrošnik ne razume najbolj tega finančnega sveta. Ustvarimo iluzijo, da bomo s tem, ko posredujemo nekaj podatkov potrošniku, dejansko zadevo naredili bolj pregledno. Kot da ta celotna situacija ne bi bila že dovolj kompleksna. Če smo realni glede tega, kako naj zaščitimo potrošnike, se mi zdi, da bi morali nekaj proizvodov enostavno prepovedati na finančnem trgu, kajti ti proizvodi so apsolutno preveč kompleksni in so privedli tudi do hudih posledic. Tudi do krize, zaradi katere je ogromno družin ostalo brez prihrankov. Na portugalskem smo imeli veliko takih primerov, nažalost. Če si pogledate zeleno knjigo, boste videli, da priznava, da obstaja precejšnje nezadovoljstvo med potrošniki, ko gre za finančne proizvode. V odgovor na ta problem pa zelena knjiga ponuja več koncentracije v finančnem sektorju. To ni pravi pristop, po našem mnenju, s tem bomo zgolj privedli do več oligopolov, do več prevladujočih položajev in do zlorab. Ti, pa že, ti oligopoli pa že tako ali tako nadzirajo Evropsko unijo. Hvala lepa, kolega Gigold. Thank you, chair. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi Oleju Ludvigsonu za dobro poročilo. Mislim, da je to odlična podlaga za pripravo stališča parlamenta. Strinjam se s tem, kar je povedala Sofija oziroma Silvi, da moramo biti pravočasno pripravljeni, da se bo naš glas slišal. Glede vsebine. Res je, da vlagatelji prejmejo premalo sredstev na podlagi svojih naložb. Premajhen dobiček imajo tega, zato ker se veliko sredstev porabi potem za posredništvo. Kar pomeni, da bi morali zagotoviti večjo konkurenco, znižati je treba stroške posredovanja, zagotoviti moramo boljši sistem. Vendar moramo biti iskreni drug z drugim, kaj to pomeni, kako naj zagotovimo, da bo evropska konkurenca znižala stroške posredovanja. Komisija to pogledno ni dovolj iskrena, vsaj ne glede tega, kako se loteva vprašanja. Zakaj potrošniki ne zaupajo v proizvode, ki se izdajo na drugih trgih. Tu se popolnoma strinjam s tem, kar pravi skupina JLS. Obstajajo ogromne razlike pri davčni zakonodaji, nesolventnosti, pravni varnosti. Ne zaupaš nujno nekemu akterju v drugi državi. Te pravne osnove moramo do določene mere poenotiti, zato da bo zaupanje večje. To je prva pripomba. Zato se mi zdi, da bi morali najprej preveriti okvire. Se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da gre tu tudi za vprašanje, ali kot potrošnik zaupaš v to, da boš pravično obravnavan. Enako stopnjo varstva potrošnikov moramo zagotoviti povsod, da bodo potrošniki zaupali v proizvode, ki se kupujejo in prodajajo na drugih trgih. Drugo, če so proizvodi drugačni, če se razlikujejo v nekih podrobnostih, bodo primerjave težke. Težko bomo primerjali proizvode na spletnih straneh, če ne bodo ti proizvodi drug drugemu dovolj podobni. Strinjam se, da potrebujemo večjo standardizacijo proizvodov, naprimer na področju pokojninskih proizvodov. Če pa želimo zagotoviti konkurenčnost na drugih področjih, kjer so tudi marže više, potrebujemo evropsko opredelitev temeljnih značilnosti proizvoda, če želimo, da te primerjave delujejo. Enako velja tudi za prakse, ki se izvajajo. Mi kot parlament bi morali biti zelo jasni in neposredni, ko gre za oživitev skupnega trga, vendar ne nekako nasplošno s pobožnim željami. Natančno moramo povedati, kateri so osnovni standardi, ki veljajo na vseh različnih področjih, zato da se zagotovi čezmejno konkurenco, da bo ta dejansko lahko prispevala k zniževanju marš in k zmanjševanju teh prevelikih posredniških sistemov, ki smo jih ustvarili. Stroški posredovanja so pomembni. Konkurenčnost bo kratkoročno varovala določene akterje, dolgoročno, in tu se strinjam s Sofintveld, pa bodo finančne storitve tiste, ki bodo k temu prispevali, vendar se bodo izvajale od drugotne v Uniji če bomo preveč urejali sisteme, se nam bo to vrnilo nazaj. Na zadnje pa se mi zdi, da bi se morali iskreno pogovoriti tudi o nadzoru sistemov za varovanje potrošnikov. V ESA so naj bi skrbeli za to, vendar nima na voljo dovolj sredstev, kako naj skrbijo za zaščito potrošnikov. V ZDA imajo poseben urad za zaščito potrošnikov na tem področju mi nimamo nič podobnega temu odboru, če nimamo skupnih instrumentov za nadzor varovanja potrošnikov, potrošniki ne bodo zaupali v čezmejne trge. Čisto na zadnje naj povem še to, da so zeleni finančni proizvodi pomembni za malo prodajne kupce. Tudi v sistemu prips smo z sirpo in pervonš kar nekaj dela že opravili v tej prvi fazi. Na tem bi morali graditi in oblikovati tudi skupna pravila za ozelenitev proizvodov. Upam, da je tudi naš švedski kolega naklonjen zelenitvi gospodarstva. Sam v to močno zaupam. Hvala. Hvala lepa. Marka Valija ne vidim v dvorani. Catch the eye, pervonš. Hvala lepa. Sama bi se rada zahvalila Oleju Ludvigsonu za ta predlog poročila. Mislim, da je to odlična podlaga za nadaljno razpravo o tematiki, pri kateri se mi zdi, da pobude komisije vsaj za enkrat niso najbolj primerne, vsebujejo zgolj manjše zakonodajne predloge. Sama bi se rada dotaknila štirih vidikov. Uh, Splošni pristop komisije je namenjen temu, da se poenostavi delovanje trga maloprodajnih finančnih storitev. Mislim, da temu nihče ne nasprotuje pod pogojem, da bo to v interesu potrošnikov. Vendar potrebujemo določena jamstva, ki so res nujno potrebna, če želimo to doseči. Upoštevati moramo to, kar smo storili naprimer pri PRIPS-u, Tu se kar strinjam s poročevalcem, ki je omenjal primerljivost proizvodov. Eden od predlogov, ki bi jih imela, je naslednji. Vidimo, kaj počne komisija v zvezi z temi povzetki, ki se omenjajo v direktivi o prospektih. Potrebujemo nek vzorčni format, tako kot v pri psu, zato da bi zadeve lažje med seboj primerjali. Komisija pravi, da je povzetek, ki se omenja v prospektu, drugačne narave, da ne potrebujemo daljših dokumentov za maloprodajne vlagatelje, da niti ne potrebujemo nekih dodatnih informacij. Tisto, kar potrebujemo, je nabor orodij, na podlagi katerih bodo lahko proizvode med seboj primerjali. Komisija je nedavno predstavila tudi predlog za oblikovanje določbe o izplačevanju nadomestili in odškodnin potrošnikov. Poročevalec se je s tem strinjal. Komisija potem ne. Če želimo vzbuditi zaupanje med maloprodajnimi kupci, potem potrebujemo tudi ustrezen mehanizem za izplačilo odškodnin, tudi v primeru, ko naprimer akteri na trgu ponudijo slab nasvet glede proizvodov. Tretja zadeva. Distribucija po internetu. Veliko kolegov je že omenilo to težavo, ki se pojavlja pri finančnih storitvah. Obstaja obstajajo proizvodi, ki se ponujajo preko interneta, v tem kontekstu prihaja do zlorab potrošnikov. Komisija je odgovorna za to, da pripravi konkretne predloge za odpravo teh težav. Glede nadzora, zaščite potrošnikov, seveda imajo tudi nadzorne agencije vajeti v svojih rokah, vendar smo mi še vedno v pričakovanju predlogov strani komisije. Kar precej dela smo že opravili tudi v kontekstu dosjeja PRIPS. Komisija je tista, ki mora sedaj podati predloge, mi pa že kar nekaj časa čakamo na te predloge. In to velja tudi za tiste določbe, ki nam bi omogočile, da dosežemo napredek pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa. Drugih prošen za besedo ni predajam besedo nazaj poročevalcu. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za predstavljena stališča. Seveda obstajajo določene ovire pri teh spremembah, ki jih želimo izpeljati. Zato v poročilu tudi govorimo o kratkoročnih in dolgoročnih perspektivah. Naš cilj je, po mojem, ta, da zagotovimo, da bo vse skupaj delovalo tudi na čezmejni ravni. S tem bomo povečali konkurenčnost in konkurenco. Potrošnike bomo postavili v središče dejavnosti. Pomembno je, da omogočimo tudi čezmejno delovanje. Seveda bo to vzelo kar nekaj časa, ampak. Po mojem mnenju bi morali ukrepati čim hitreje, zato da oblikujemo skupni predlog čim hitreje in potem tudi vplivamo na stališče, ki ga bo komisija sprejela nekoliko kasneje. Hvala lepa za vsa izražena stališča v razpravi in hvala naprej tudi za morebitne predloge sprememb, ki jih boste vložili. Že prej sem povedal, da bomo skušali pripraviti dokument, ki ga bo lahko podprla velika večina, tako da ga bomo kasneje lahko tudi predložili odboru v glasovanje. Upam, da bodo zadeve dobro potekale, skoraj da sem pripričan v to. Hvala. Hvala lepa. Časovnica. Rok za uložitev predlogov spremembe 28. juni do 12. Predloge bomo obravnavali 31. augusta, v Ekonu bomo glasovali 29. septembra in novembra na prvem plenarnem zasedanju to obravnavamo. S tem smo zaključili z dopodansko sejo. Nadaljujemo popovdne ob treh popovdne, ko nas čaka izmenjava mnen s komisarjem Hilom. Hvala.